imamo nekaj tehničnih komentarjev glede tega, kako bi lahko to izboljšali. Zdaj pa še elementi, kjer se razlikujemo. Prvič. Gospod Luke predlaga nekaj številk. Prvi niz številk zadeva variabilno stopnjo popusta v zvezi z nominalno urednostjo pri sredstvih, ki se vključijo v kategorijo sredstev, gre za 90, 80 in 60 odstotkov. Vrednosti naj ne bi bile više od teh omejitev. Moje vprašanje je, kako ste prišli do teh številk, zanima me, kakšna je upravičitev za to, da imamo te elemente določene na tej stopni, ne pa pri 95, 85 in tako naprej. Če dve ali tri zadeve bi lahko omenil, utež tveganja za primere pri podaljšanju zapadlosti, spet 5-10-15 odstotkov, odvisno od obdobja podaljšanja, več želimo vedeti o tem. predlog spremembe 21, kar zadeva pospeševanje plačil v primeru nesolventnosti. To so plačila, ki so zavarovana skrito obveznico. Želimo dopustiti nekaj možnosti, da vlagatelj vpliva na to pospeševanje, kajte trenutno. Besedilo ne daje nobene možnosti vlagatelju, da vpliva na hitrost odplačil, če se pojavijo težave, kar zadeva homogenost kritnega premoženja. Ni nam všeč ideja, da bi posegali z neko strogo zakonodajo. Bolje bi bilo, če bi države članice imele manevrski prostor, da določijo, svoje meje. Seveda, homogenost je potrebna za specifične kategorije kritnega premoženja, ampak lepo bi bilo, če bi videli, da imajo države članice možnost določiti homogenost. Lepo bi bilo, če bi države članice lahko šle tudi po svoje v zvezi s tem. Lepo bi bilo videti tudi kakšen člen o izvedenih finančnih instrumentih, kaj ti izvedeni finančni instrumenti omogočajo, da se izognemo neujemanju med valutami. Če je to omejeno do določene mere, lahko ima to pozitiven vpliv pri stabilizaciji kreditnega premoženja. Zapadlost, ki jo je mogoče podaljšati, imamo pomisleke o tem, ali je ustrezno, da dajemo višje tveganje oziroma višjo oceno tveganja za podaljšane zapadlosti. Kar nekaj poročil spoštovanih institucij pravi, da podaljšana zapadlost zmačuje tveganje. Moody's, na primer, govori o tem. Would... Uh, še nekaj praktičnih razlogov je za to. Z gospodom Lukem se bomo o tem še govorili. Lahko bi se govorili o enotni stopni v te ž, ž, eh, z, za tveganje za, eh, kritno, eh, za kritna sredstva, ne glede na to, kako dolga je ročnost oziroma zapadlost. Vem, da sem že presegal čas, ki mi je bil dodeljen, zato bom nehal. Hvala. Hvala lepa. E, prvič e, delujem kot podpredsednik in e, poskušam biti čim bolj fleksibilen do vseh svojih prijateljev. Dobil sem tole kladivo, ki ga sicer ne nameravam uporabiti naslednji poročevalec v senci gospod Sand. Tudi jaz se bom najprej zahvalil poročevalcu, ki si je zastavil zelo ambiciozen eh, rok in ga je tudi spoštoval. Vendar pa bi bilo zelo nevarno, če bi ustvarili preveč eh, zapleteno zakonodajno eh, razpravo, zaradi česar bi prišlo do zakasnitve pri potrditvi končnega svežna. Zato sem pripravil nekaj predlogov sprememb, imam pa nekaj splošnih pripomb. Kot je že bilo rečeno, eh, krite obveznice so instrument, eh, ki so se izkazale kot uspešne že več eh, stoletij in omogočajo fleksibilen način zbiranja sredstev in omogočajo investitorjem poslovati v razumno transparentnem okviru. E, te dejavnosti potekajo na nacionalnih trgih, pa tudi e, čezmejno. V ne, n, katerih državah, kot v Nemčiji, na Danskem, <coughs> e, krite obveznice e, štejejo za zelo primerno orodje. Vendar pa Eh, je preveč eh, podrobnosti, eh, po katerih se razlikujejo nacionalni trgi. Strinjam se s tem pristopom. Pristop komisije je naslednji. Priznavati je treba dolgoročne nacionalne prakse, kajti ne smemo biti pametnejši, kot je trg. Se pravi, celotni okvir mora spoštovati tisto, kar je že bilo doseženo in ne smemo popravljati tistega, kar dobro deluje. Istočasno pa se čim bolj držimo okvira, eh, ki je že bil potrjen na plenarnem zasedanju. Narobe bi bilo, če bi to besedilo spreminjali oziroma če bi eh, začeli dodajati preveč novih podrobnosti. Komisija eh, je svoj predlog prilagodila našemu predlogu, razumem njihovo razmišljanje ne želijo, da bi bilo na programu preveč dela in da bi zaradi tega prišlo do ovir. To je strategija, ki otegne biti korisna, žal pa zmanjšuje ambicijo in žal ne bomo mogli doseči takega uspeha, kot si ga želimo, kar zadeva to besedilo. Mene najbolj skrbi, skrbi eh, e, naslednje. Šesti člen je že bil omenjen o upravičenih sredstvih, potem prednostna obravnava. Eh, in pa zapadlost, ki je mogoče eh, podaljšati, likvidnosti blažilnik in pa ekvivalentnost tretje države. Eh, so stvari, v katerih moramo razmišljati. Potem moramo razmišljati tudi o izvedenih finančnih instrumentih in pa o sredstvih za zavarovanje. Šesti del, šesti člen, pardon, določa, Eh, sredstva, ki naj bi bila v, krit, v, kritnem, v kritnih eh, sredstvih. Vendar pa sem slišal veliko kritik, ki se nanašajo na odstavek o navadnih eh, kritih delnicih. Tu je potrebno zagotoviti več jasnosti. Razumem, kakšen namen ima poročevalec. Poročevalec želi spodbujati inovacije, rast in razvoj. Vendar pa sam mislim, da da bi industrija eh, želela ohraniti določeno integriteto teh instrumentov. Zato bi morali počakati na ad hoc predlog eh, komisije, ki bo temeljil na oceni učinka. Dve eh, kategoriji kritih obveznic sta predlagani. Mislim, da bi ta predlog lahko zapletel sistem in bi lahko prinesel sprejemljive spremembe v zvezi z kapitalskimi zahtevami. Teorije so pomembne zaradi jasnosti. Predlagam, da ima, eh, imamo eh, prednostne obveznice in pa evropske krite obveznice. Mislim, da moramo biti previdni pri amantmaju za člen 129, kajti na ta način utegnemo razširiti okvir, podra, pod, eh, okvir področja uporabe in naši amadmani bi lahko imeli posledice. Podpiram pa 13. predlog spremembe, ki govori o tako imenovanih navadnih kritih obveznicah. Eh, zavarovana izpostavljenost je varnejša od nezavarovane. In eh, potem eh, sem, sem tudi za prednostno obravnjavo uh, eh, tistih uh, obveznic, kateri zapadlost je mogoče podaljšati. Poročevalca bi želel tudi sam vprašati o teh odstotkih, ki jih je izračunal. Odstotki eh, oteži uh, tveganja niso jasni oziroma ne vemo, kako je do njih prišel. Mislim, da imamo s besedilom poročila in s predlogom komisije dobro podlago za naslednjo razpravo. Veselim se že naslednjih razprav in upam, da bomo to uh, delo lahko tudi uspešno končali. Za Alde, kar, ne, an, najlepša hvala, zahvaljujem se za to močno poročilo. Nasplošno podpiramo predlog komisije za okvir o kritih obveznicah. Potrebujemo stabilne in stroškovno učinkovite vire financiranja na evropskem trgu, zlasti na manj razvitih delih trga. Vlagatelji potrebujejo varne možnosti investiranja, na ta način bo mogoče okrepiti finančno stabilnost. Podpiramo usmeritev tega predloga, kaj ti omogoča ohraniti nacionalne specifikacije, istočasno pa zahteva spoštovanje minimalnih zahtev za harmonizacijo. Imamo pa vse eno nekaj pomislekov, ki se nanašajo eh, v glavnem na to, da bi eh, krite obveznice ostale čim bolj enostavne in eh, transparentne. To je povezano s šestim členom. Po našem mnenju je tu kriterij prenisko. Mislim, da bi morali črtati omembno eni high quality assets za go beyond CRR, kaj ti bistveno je, da ohranimo visoke standarde za krite obveznice in da se izognemo razvodenitvi kakovosti eh, kritnih sredstev za krite obveznice. Eh, vem, da je to nekaj več kot tisto, kar predlaga poročevalec v svojih predlogih spremembe, vendar pa se mi zdi, da je potrebno ohraniti kakovost eh, eh, sredstev oziroma kritnih sredstev za krite obveznice. Potem sta tu še predloga sprememb 4 in 5 v zvezi z uredbo. Namen amandmejev je uvesti večjo otež tveganja za Eh, tiste obveznice, ki, eh, katerih zapadlost je mogoče podaljšati. In za CPT eh, bi to pomenilo, da bi, bili v, da bi bile v slabšem položaju v primerjavi z drugimi. Ponderiranje tveganja za CPT-3A bi se potem povežal od 10 do 13 odstotkov. Ta predlog pa uh, izkrivlja dobro delujoči trg ki, in tega ne podpirajo tržni podatki. Kot sem že rekla, več eh, predlogov sprememb sem uložila, s katerimi želimo eh, ohraniti kakovost kritih obveznic in s katerimi želim omogočiti spoštovanje nacionalnih posebnosti. Prepričana sem, da nam bo ta dosje eh, uspelo zaključiti pred koncem našega mandata, kar bi bilo res krasno. Najlepša hvala. Hvala lepa, Karolin. Filip Lomber se je v imenu zelenih opravičil, sedaj pa v imenu guje Mirca in Matejas. Najlepša hvala, govorila bom portugalsko. Uh, eu, eu vou fazer um comentário. Podala bom <clears throat> splošni komentar glede tega predloga. <clears throat> Torej, moj komentar bo splošen, ker bom svoje predloge bolj podrobno opisala v predlogih sprememb, ki jih sedaj pripravljam. Na začetku bi rada dejala, da se s poročevalcem strinjam glede tega, kar je napisal v obrazložitev, da bi izpostavljene inštrumente sedaj omejili, zaradi tega, ker so odigrali pomembno vlogo pri zadnji finančni krizi. Ne smemo pa storiti napake in to je, da bi nasprotovali tistemu, česar nismo preizkusili. Te inštrumente je treba spodbujati. In z našim poročilom želimo okrepiti predlog komisije in tudi preseči to, kar predlaga sam poročevalec. Zato si bom tudi sama prizadevala. Imam pa nekaj vprašanj. Prvo vprašanje je povezano z kreditnim premoženjem, ki bi prihajal izven Evropske unije. Finančni trg je namreč med seboj zelo prepleten po celem svetu in zato potrebujemo različna pravila. In to bi lahko zaplet, povzročilo zapletenost v celotnem evropskem sistemu. In še drugo vprašanje kje so izvedeni finančni inštrumenti v tem predlogu. Mislim, da bi morali omejiti ta uporabo teh inštrumentov, zato da bi omejili tveganje. Naivno bi bilo, če bi mislili, da eh, bomo s tem lahko uredili tudi to področje. O tem smo veliko razpravljali v okviru finančne krize. če bi vključili izvedene finančne instrumente v kritno premoženje, bi bilo negativno za omejevanje tveganj. In s tem ne bi zagotovili nobene varnosti. Uložila bom veliko predlogov sprememb. V tem smislu vidim, da se razhajamo glede naših stališč, seveda pa sem pripravljena, da sodelujem s kolegi pri pripravi kompromisih predlogov sprememb. Hvala. Še, če mi dovolite, oditi moram na razpravo v odboru ITRE o, o, o razpravi o obzoru Evrope. Hvala. Okay, thank... Najlepša hvala za to. Naslednja skupina je ne Barbara Kapel ali je tukaj? Nije. Sedaj imamo pa postopek HDI. Javil se je, eh, oziroma javila se je koordinatorka skupine SND, gospa Pervanš. Per... Najlepša hvala za to predstavitev in hvala, gospod predsednik, eh, za to vašo prvo vlogo vo, eh, vodenja našega sestanka veliko stvari je bilo rečenih. Tudi poročevalci v senci več skupin so govorili o temah, ki tudi mene skrbijo. Želim eh, povdariti eh, duh, v katerem smo delali, ko smo pripravljali poročilo na lastno pobudo. Želeli smo imeti evropski sistem, Eh, ki bi prinesel dodano vrednost, ne da bi uničeval tisto, kar dobro deluje. To velja zlasti za eh, nacionalne sisteme, ki poznajo učinkovite eh, krite obveznice. Eni, ene dele predloga komisija bi, lahko zato tudi eh, povzamemo, kar sta tudi eh, povedala poročevalca v senci. gre zlasti za priporočila, ki bi jih lahko upoštevali v zvezi z mešano naravo nekaterih kritih obveznic, take poznajo nekateri trgi in treba je omogočiti, da se take kombinirane ali mešane obveznice še naprej eh, uporabljajo potem eh, zapadlost, ki jo je mogoče podaljšati. Gospod Razati je govoril o tem, tu eh, se mogoče, lahko vprašamo o primernosti takega pristopa. To so moje eh, pripombe. Upam, da bo poročevalec imel dovolj eh, eh energije, da bo delal hitro in da bo lahko tudi upošteval nekatere vidike, ki so že bili omenjeni v poročilo na lasno pobudo. Najlepša hvala, Pervan, za to. Ali želi še kdo besedo od kolegov? Ne. Gospod Ljuke, prosim, da odgovorite na slišano. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, kolegice in kolegi, zlasti se zahvaljujem poročevalcem v senci za njihove pripombe na moje poročilo. Z veseljem ugotavljam, da je na splošno to poročilo sprejemljivo, v veliki meri in zlasti je sprejemljiv predlog, da razlikujemo med prednostnimi kritimi obveznicami in navadnimi eh, kritimi obveznosti. Vsej tisti, ki ste govorili, ste povedali, da se s tem strinjanje mogoče, ali da v manjši meri, ampak o tem bom še govoril. Izgleda, da se strinjamo še o nečem in sicer, da bi morali imeti prednostno obravnavo običajnih kritih obveznic. In to se mi zdi dober predpogoj za naše delo. In, v, in potem eh, večina nas eh, sprejema eh, tudi to, večina se nas strinja tudi s tem, da tretje kategorije ne vključimo. Potem je bilo postavljenih nekaj vprašanj, o katerih lahko še govorimo. Začel bom z nekaterimi komentarji, v katerih ste izrazili eh, pomislek v zvezi z eh, členom 6 oziroma 6a. Rekli ste, da ta eh, člen eh, kriterij predstavlja prenisko. In rekli ste, da bi samo kompatibilni vrednostni papir, eh, papirji z eh, kritimi obveznostimi lah, lahko. Eh, eh, so lahko predmet tega eh, člena. Torej, zakaj gre? V imijo smo se odločili, da se ne bomo vmešavali v delovanje trga, kajti člen 92 pokriva samo neko podkategorijo kritih obveznic, o katerih govorimo sedaj. Se pravi, tu gre tudi za. Uh, za krite obveznice, ki niso v skladu z členom 129. V 6a želim, da, damo, da bolj natančno opredelimo koncept eh, kritih obveznic in pa kritnih sredstev, kar ni omenjeno v eh, členu 129. Torej, razmislili bomo res, ali v členih 6 in 6a postavljamo standard prenisko ali previsoko. Eh, skupina Guje misli, da je standard previsoko, drugi mislite, da je prenisko. Tu gre za vprašanje, o katerem se še moramo pogovoriti na sestanku poročevalcev v senci. Sam sem želel uporabiti konzervativne kriterije za ocenitev kvalitativnih značilnosti. Nisem jih pa želel opredeliti Eh, v smislu njihovih inherentnih lastnosti. Mogoče bi mogli sesti skupaj in se pogovoriti o primerih določenih eh, tipov sredstev, ki bi jih lahko pokrila člena 6a eh, in 6. Potem sem dal tudi nekaj predlogov o, o težjih tveganja oziroma diskopnih stompnah, zlasti za zapadlost, ki jo je mogoče podaljšati kolegi ste govorili o tem, tu gre za eh, predlog, kaj te komisija sama v eh, tem smislu ni dala nobenega predloga. Potem bi lahko eh, dal tudi predloge sprememb brez imena XXX, ampak želel sem dati eno sliko predloga, En, en, želel sem ilustrirati, kako bi lahko izgledale oteži tveganja oziroma diskontne stopne. Namreč, da bi jih kalibrirali na tak način, da bi se ustrezno uklapljali v obstoječi okvir regulativnih ukrepov, ki jih že imamo in ki ne bi povzročali nobenih, eh, nobenih težav. Eh, to so eh, potem eh, kazalniki LTV, ki so že vključeni v CRR, naprimer 80 in 60 odstotkov. Darius Rozati je govoril o teh številkah in sicer smo te številke kali, eh, og, eh, izračunali na naslednji način. Poglejmo, kaj imamo za stanovanske, eh, za ne, pre, stanovanske nepremičnine in poglejmo, kaj imamo druge ali imajo ta sredstva podobne stopne tveganja kot e, tista, ki so omenjena v CRR uredbi. Torej gre za kalibriranje, gre za presojo, gre za pogajanja. E, in v pogajanjih se bomo pogovarjali o teh stvarih. Poskušali bomo doseči tudi konsens v e, eh, tri e, logo. Mogoče se bo e, svet strinjal. Eh, ampak zdaj z nekimi številkami smo morali začeti in zato sem te številke ponudil. Nadalje pa bomo o tem razpravljali in bolj podrobno razdelali številke na sestanko poročevalcev v senci. Strinjam se s tem, da ne smemo stvari bolj zaplesti, da ne smemo dodajati novih elementov obstoječemu sistemu kritih obveznic, ne smemo izkrivljati trga, ki dobro deluje, E, in se je obnesel tudi v času krize. E, želel sem vključiti nekaj novih pobud v poročilo, tudi e, iz pobude komisije, kjer je nekaj vidikov, ki jih trenutno veljavna uredba ne vsebuje. Včasih sem želel določene stvari tudi spremeniti, naprimer ideja o eksternih in internih eksternih in internih kritih obveznic, to je nekaj novega, čisto novega, zato sem predlagal, da se to črta. Potem še ena ideja, eh, skupno financiranje, to običajno eh, odobravam, to je bilo tudi v poročilu INI. Eh, skupno financiranje je pomembno tudi v čezmejnem kontekstu, to bi morali eh, dovoliti in morali bi natančno opredeliti pogoje, po katerih bi skupno financiranje bilo možno. Ker pa zadeva izvedene eh, finančne instrumente, tu je razprava bila bolj o beseda kot o pomenu. Mislim, da se strinjamo glede tega, da bi izvedene finančne inštrumente uh, morali uporabiti za omejevanje tveganja, vendar pa ne smemo eh, dopustiti, da bi prišlo do nekakšne kolateralne obveznice pri kritih obveznicah. <clears throat> Eh, tveganje glede eh, menjalnega tečaja valut pa je del kritja obveznic. To je nekakšna tehnika za omejevanje tvegan, ki se lahko vključi. Mislim, da se o tem lahko še pogovarjamo na mm, seji. Poročevalcev v senci Darius Rozati je dejal, da bi morali prilagoditi tveganje pri izvedenih finančnih inštrumentih. Lahko si zamišljam, da bi uvedli neko pavšalno utež tveganja ali pa mm, da se dogovorimo, da je podaljšanje zapadlosti za eno leto v redu, če pa gre za daljše obdobje, pa je treba utež tveganja prilagoditi. Mislim, da sem pogledal pokril vse. Aha, še eh, homogenost. Homogenost skritnega premoženja je zahteva, ki jo je uvedla komisija. Malce sem skeptičen zaradi tega, kaj ti. Homogenost naj bi bilo nekaj, kar olajša odločitve za eh, vlagatelje. Heterogenosti pa ni dovolj, kaj ti heterogenost omogoča diverzifikacijo, kar je včasih tudi pozitivno. Zato sem skušal tukaj omejiti, omiliti pristop komisije. Seveda pa je homogenost v rokah držav članic. Seveda je stvar presoje glede tega, kako daleč želimo iti v direktivi in videli bomo, kakšen konsens bomo dosegli sporočevalci v senci po tej seji. Najlepša hvala, gospod Luke, za to izmenjavo mnen. Najlepša hvala, kolegi, za razpravo. Poglejmo si še časovnico. Rok za uložitev predlogov sprememb je 25. septembra ob 5. 18. novembra bomo obravnavali predlog oktobra. Aha, 18. oktobra je rok za vložitev, spremem 5. novembra pa bomo glasovali. Torej, ne moramo glasovati pred obravnavo predlogom. 5. novembra, torej glasovanje v odboru Ekon. Najlepša hvala, kolegi. Še točka razno. Ne, nihče ne bi rad besede. Torej, naslednja seja bo v ponedeljek 24. septembra ob 3. popovdne v Bruslu. Najlepša hvala.